Olomo so razvila izobraževalno aplikacijo za starše in učitelje, ki lahko potem lažje ocenjujejo tvegane na spletu. In takšne zadeve bi morali bolj pogosto uporabljati. Hvala. Kolega Čiodaro iz skupine SD, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Svet se je spremenil to je lahko nekaj dobrega. Ampak otroci še vedno ostajajo ranljivi. Mar si kaj nas skrbi, še posebej, ko gre za vsebino na spletu. V mislih imam pedofilijo, otroško pornografijo, nadlegovanje, izsiljevanje in podobno. Poleg tega pa obstajajo nevarnosti tudi v zvezi z pretirano uporabo interneta. Sam zdravim otroke v mojem mestu, ki so odvisni od interneta oziroma so razvili določene težave zaradi pretiranega zrenja v ekrane. To ima negativne posledice potem tudi na socialnem področju. Komisija potrebujemo integriran pristop. Izobraževanje na področju tehnologije je pomembno, vendar je treba združiti izobraževalni, tehnološki in tudi socialni sektor. Zanima me, katere ukrepe boste sprejeli. Hvala lepa. Še kolegica Pereira iz skupine GUE. E- Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko otroci uporabljajo internet, seveda obstajajo tveganja, ki so povezana z oglasi, z neprimerno vsebino, potem z morebitno zlorabo, izkoriščanjem, nadlegovanjem in tako naprej. Ogromno je spletnih igr, preko katerih se potem izvaja nadlegovanje, veliko je tudi neprimernega spolnega novačenja preko interneta, vsebine niso vedno primerne za otroke in otroci bi morali biti čim manj izpostavljeni to vrstnim nevarnostnim in grožnjam. Mislim pa, da imamo še nekaj manevrskega prostora, ko gre za sprejemanje ukrepov s tem v zvezi. Ne smemo omejevati svobode izražanja, istočasno pa moramo seveda zaščititi tudi varstvo osebnih podatkov. Te razprave ne moremo ločiti od razprave o pomenu zagotavljanja javnih storitev, ki morajo biti dostopne vsem, da ne bo prihajalo do izključenosti, ko gre za digitalni svet. Hvala lepa še. Komisija dobi besedo za zaključek razprave. Izvolite, gospa komisarka. Najlepša hvala vsem za vaš prispevek k razpravi. Pribeležila sem si vse vaše pripombe. Omenjali ste ukrepe, ki jih nameravamo sprejeti, te sem že sama najavila v svojem uvodnem govoru pred samo razpravo. Preden ste se vi potem lotili vsebinske razprave o mojem uvodnem nagovoru. Veseli smo kot komisija, da ohranjate to tematiko visoko na seznamu prednostnih tematik Veseli smo, da boste kot parlament podpirali delo v tej smeri. Istočasno pa lahko parlament računa tudi na polno podporo Evropske komisije, ko gre za zagotavljanje večje varnosti otrok na spletu. Mi smo pripravljeni prevzeti vodilno vlogo, ko gre za zagotavljanje varnosti otrok na internetu. Zagotovili bomo visoke standarde na področju varnosti, istočasno pa zagotovili tudi ustrezne ukrepe strani industrije. Današnji otroci bodo jutrišnji vodje tudi na gospodarskem področju, zato je vlaganje v digitalna orodja pravzaprav vlaganje v prihodnost digitalne Evrope. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala lepa tudi vsem članicam in članom za prispevek v razpravi. Kot sem že povedala, pribeležili smo si vse vaše pripombe. Najlepša hvala. Pem ezzel a vitát lezárom és áttérünk a mai nap után. smo zaključili razpravo na to temo in prehajamo k zadnji točki na današnjem dnevnem redu, korona, eh, koronavirus, zagotavljanje človekovih pravic in usklajeni evropski odziv. In znova bom dala besedo vam, komisarka Dali, kar izvolite. Only after the group's opinions, okay? Bom prevzela besedo, ampak potem, ko bom slišala mnenja skupin, če se strinjate. Modri karton bo možen le po predstavitvah mnenja političnih skupin. Hvala, gospa predsednica. Zelo očitno je, da so naši največji izzivi zaradi večje protimikrobne rezistence in zaradi širjenja kužnih bolezni skupni in izbruh koronavirusa to zelo jasno kaže in ponazarja tudi, kako nujno je, da se tesno povezujemo in usklajujemo v Evropski uniji, pa tudi preko naših meja. Evropski parlament je ključni partner v teh prizadevanjih in zelo vesela sem, da se lahko tukaj z vami pogovarjam o evropskem odzivu. Evropska komisija je mobilizirala svoje službe in agencije, da tudi še zlasti Evropski centr za preprečevanje in obladovanje bolezni in na vseh frontah deluje za to, da bi se lahko spopadli z izbruhom. To vključuje tudi usklajevanje z državami članicami pri izmenjevanju in deljenju informacij, pri financiranju raziskav o cepivah in tudi o podpori preko enotnega odzivanja na krize oziroma prek mehanizma civilne zaščite. Povedala vam bom, kakšne ugotovitve smo um, dobili glede usklenega pristopa. Še prej pa bi pohvalila vso zdravstveno osebje na prvi črti, ki deluje v res zelo težavnih okoliščinah. Prejšnji teden smo izrazili resnično so, iskreno sožalje ob smrti dr. Li Venlanga, ki je bil med prvimi, ki nas je opozoril na koronavirus. Nekaj besed o tem, kako pomembno je, da se usklajujemo med sektorji na ravni Evropske unije, pa tudi med državami članicami. 28. januarja je predsednica von der Leyen sprožila mehanizem za enotno odzivanje na krize. IPCR, komisar Lenarčič, ki je koordinator za odzivanje na krize, je sklical srečanja odbora za odzivanje na krize, kjer so sodelovali vse službe, vključno z zdravstvenimi, civilno zaščito, raziskavami, prevozom, hkrati pa tudi razvojno sodelovanje in Eh, komuniciranje, če omenim zgolj nekaj služb. Povdaril je eh, vedno znova, da se je treba na ta eh, izziv odzvati kolektivno in da moramo pri tem uporabiti vsa urodja, ki jih imamo na voljo. Pristojne službe komisije, pa tudi sudanje službe za zunanje delovanje, trajno ocenjujejo in nenehno ocenjujejo situacijo in se odločajo o ukrepih, ki bi bili potrebni za to, da bi se odzvali hitro in usklajeno koordinacija med uh, evropskimi državami, članicami prav tako nenehno poteka za to, da bi um, se odzvali na potrebe po vračanju in o eh, drugih težavah. Na pobudo nekaterih držav članic, kakršna je Francija in Nemčija, je bilo na stotine evropskih državljanov vrnjenih iz eh, pokrajine Hubei. Komisar Kilakides pa je nenehno v stiku z ministri iz držav članic, kjer so takšne primere že potrdili. Um, komisija se usklajuje z državami članicami preko treh ključnih mehanizmov. Prek mehanizma za zgodno opozarjanje in odzivanje, potem um, odbora za zdravstveno varstvo in tudi mrežo komunikatorjev učinkovito komuniciranje je ključno za njihov uspeh in lahko vam zagotovim, da so ti mehanizmi dejavni, da izmenjujejo informacije, krepijo pripravljenost in tudi pripravljajo strategije za blažitev posledic. Sočasno pa je komisija 10 milijonov evrov namenila um, raziskavam. Prav tako smo sprožili um, projekt, za uh, klinični projekt med različnimi bolnišnicami in 300 laboratoriji v državah članicah. Države članice izvajajo več uh, ukrepov na vstopnih točkah v Evropsko unijo. Uh, vendar pa bi morali z državami članicami sodelovati pri razvoju in oblikovanju skupnega mehanizma na zunanih mejah v skladu z zunanimi priporočili oziroma mednarodnimi priporočili, obenem pa je treba seveda zaščititi prosti pretok, pa tudi varnost vseh državljanov. Prav tako se moramo skratovati s vsemi ključnimi dejavniki um, in akteri v svetovni zdravstveni organizaciji. Uh, mobilizirati moramo 100 sredstva za to, da bi pripravili načrt za odziv na ta izbruh, da bi omejili njegovo širjenje in da bi ukrepili raziskave in razvoj. Krepitev zmogljivosti je prav tako zelo pomembna v tistih eh, državah, kjer je zdravstveni sistem šibek. Potrebno je zagotoviti tudi zaščitno opremo, kar je ključni vidik širšega odziva. Komisija preučuje tudi potrebe držav članic v tem pogledu. Sočasno pa komisija prav tako preučuje zmogljivosti držav za karantino in izolacijo. Seveda se razume, da so zmogljivosti v državah članicah zelo raznolike. Imamo To pa velja tudi za zaščitno opremo. Če bi se razširjenost virusa povečala, bo morda to zahtevalo čezmejno solidarnost in sodelovanje. Pomembno je, da se omeji širjenje tega virusa. Sočasno pa je treba ohraniti pripravljenost Evropske unije, zato se moramo pa osredotočiti tudi na to, da bi pomagali Kitajski. S tem bomo pomagali njej, hkrati pa bomo tudi zmanjšali tveganje za preostali svet. Komisija tesno sodeluje s Kitajsko tako na tehnični kot politični ravni. Evropska unija je že zagotovila 12 ton zaščitne opreme Kitajski. To je zelo jasen znak naše solidarnosti. V stiku smo tudi z državami članicami in zasebnimi družbami, zato da bi prepoznali uh, inventarje in zaloge osebne zaščitne opreme, ki jih v Evropske unije nujno ne potrebujemo in ki bi jo s Kitajsko lahko delili. Poskrbeti pa moramo, da so nacionalne zaloge zadostne, sočasno pa se moramo osredotočiti tudi na to, kje bi naša podpora lahko imela največji vpliv pri. Um, In sicer tako, da bi se z izbruhom uh, poprijeli pri izvoru. Uh, Vzpostavljamo tudi skupno delovno skupino med eh, evropskimi in kitajskimi strokovnjaki. Kar zadeva možnost, eh, da bi se eh, neposrednih posledic tega izbruha je treba omeniti um, to, da se pojavlja ksenofobija tako na spletu kot uh, tudi v realnem življenju. Diskriminacija Kitajcev ali pa ljudi, ki, za katere se domneva, da so kitajskega porekla, je v nasprotju z evropsko zakonodajo. Komisija ne bo trpela rasnega razlikovanja oziroma diskriminacije v nikakršni obliki sodeluje in v stiku je tudi z Evropsko agencijo za zdravila in tudi državnimi organi za to, da bi ocenili situacijo glede aktivnih učinkovin in medicinskih pripomočkov, ki so na voli, Evrop, na, na voli Evropski farmacevtski industriji in e, širšim trgom. Tako da ta izbruh ne bi vplival na razpoložljivost zdravil v Evropi. Zaenkrat ni tako, ampak še naprej bomo budni. Izbruh trenutno kaže, kako nujno je, da preučimo eh, nacionalno proizvodnjo aktivnih učinkovin in eh, dokončanih medicinskih izdelkov. To je nekaj, o čemer trenutno razmišljamo, hkrati pa bo to vključeno tudi v eh, novo strategijo za farmacevtska sredstva, ki bo pripravljena in predstavljena pozneje letos. Komisija ima na voljo vsa sredstva in orodje za to, da bi bili kos eh, izzivom tako v Evropski uniji in zunaj nje. Naš eh, eh, uspeh pa bo odvisen od hitrega komuniciranja, deljenja informacij, politične volje in tesnega sodelovanja in usklajevanja. Vsa ta prizadevanja pa temelijo na evropski solidarnosti z vsemi evropskimi državljani in tudi z drugimi, ki so ranljivi za ta virus. Veselim se že, da bom slišala tudi vaše poglede. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj bom dala besedo gospe De Lange v imenu skupine ELS. Hvala, predsednica, komisarka, najlepša hvala. Na predvečer sestanka ministrov za zdravje ki bo potekalo jutro, je zelo prav, da se danes pogovarjamo o temi. Potem je treba, posem je treba jasno povedati, da ni potrebe po paniki v Evropi, ampak zelo pomembno pa in pravičeno pa je, da se tudi oziramo po nacionalnih organih, pa tudi Evropske unije, da dobimo nekaj odgovorov. Najprej bi čestitala komisiji za vsa prizadevanja usklajevanja. Videla sem prejšnje izbruhe, ki so bili maj usklajevani, tukaj pa je pobuda za usklajeni pristop pri vračanju ljudi nekaj, eh, kar moramo po mojem pohvaliti. Prav tako pa bi opozorila namreč. Eh, Jutri bodo ministri za zdravje verjetno eh, povdarili, da je zdravje nekaj, kar je v nacionalni pristojnosti. In verjetno imajo prav, ampak ljudje se trenutno ne želijo pogovarjati o Lizbonski pogodbi, temveč želijo videti rešitve. Zato v ELS pričakujemo več stvari. Kot prvo moramo preveriti, kakšne so zmagljivosti, ali so vse države članice pripravljene. In mene pravzaprav skrbi, ko komisija pravi, da bomo morda uh, morali organizirati solidarnost za to, da bodo države članice vse imele dovolj zaščitnih zaščitne ukrepe. To moramo storiti zdaj. Te, te zmogljivosti je treba preveriti zdaj. Prav tako moramo zagotoviti enotni pristop, kar se tiče vstopa ljudi iz regije Evropske unije. Imam, moramo imeti tudi jasno strategijo komunikacije, ki bo preprečila nasprotujoče se. Na, na, na svete in potrebujemo tudi najnovejše podatke. Kako da imamo uradne podatke, ki pravijo, da v Afriki ni primerov, ampak ali to pomeni, da res ni nobenih primerov, kar me čudi, glede na stike s Kitajsko, ali se situacija pač ne preverja. In to bi bilo zelo zaskrbljujoče za sosedno celino, kar je Evrops Evropa. Torej, eh, mi pa smo najšipki eh, in eh, le toliko, kolikor je naj šibek najšipkejši člen in jutri morajo ministri za zdrave preveriti, kdo je najšipkejši člen, če sploh kdo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Gutelat iz skupine SND. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala tudi vam, gospa komisarka, za vašo predstavitev in vse informacije. Ob začetku te razprave naj povem, da je na svetu bilo potrjenih 40 eh, tisoč primerov in več kot 1100 smrti je že potrjenih. Koronavirus moramo vzeti resno. Vemo, da število primerov v Evropi ni tako zelo visoko, ampak pripravljenost mora biti tam, zato da bi zaščitili ljudje in ukrepali. Svetovna zdravstvena organizacija skuša razumeti, zakaj je prišlo do izbruha virusa. To je zelo pomembno in trenutno še ne vemo povsem gotovo, kako se ta virus sploh prenaša. Vesela sem, da ste omenili prizadevanja EU na področju eh, raziskave tega virusa. Mislim, da bo to odločilnega pomena delo, ki ga opravljajo različne strokovne skupine pri opredeljevanju in prepoznavanju izvora tega izbruha in pri temu, da bi preprečili to vrstne izbruhe v prihodnje, je prav tako zelo pomembno. Ne vemo, ali počnemo dovolj. Nemogoče je vedeti, dokler ne bomo virusa bolje poznali, kako se je sploh razvil in kako deluje. In naj uh, pozivam tuk, poz, pozovem tukaj mini, zdravstvene ministre iz držav članic, da naj bodo pripravljeni ukrepati v primeru novih uh, primerov eh, in tudi, da komunicirajo z javnostjo. Obstajajo že ukrepi, da bi preprečili širjenje in tudi, da bi se zagotovila izolacija in karantena za ljudi. Vse to je treba početi na sorazmeren način, ne da bi kršili temeljne pravice ljudi. Prav tako moramo poskrbeti, da koronavirus ne bo vodil do lažnih ali napačnih informacij. Ampak ob vsem tem je pa treba reči, da je dobro, da komisija ukrepa in da ste tudi vi tukaj danes z nami in da nam eh, pričate, da je pripravljenost na visoki ravni in da si prizadevate za širjenje znanja in da se osredotočamo na raziskave, tako da bomo imeli prave informacije za zaščito naših državljanov. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo gospod Čeh iz Renew. Hvala lepa. Skorajda ne mine dan, da ne bi slišali informacije o novih izbruhih. In glede na to, da smo čedalje bolj povezani, svet zadržuje dah in pričakuje, kaj se bo zgodilo s svetovno pandemijo. Mislim pa, da je to napačen pristop. Tukaj imamo negativne. Um, informacije. Namreč eh, prihaja do lažnih informacij in o neprimernem poročanju o koronavirusu. Na Mačarskem so pridržali dve osebi, ki sta širili lažne informacije, ki so potem eh, prišle do deset tisoč ljudi. Eh, Potem uh, druge, druge medijske prav, hiše pravijo, da bo vse okmalu okužilo res veliko prebivalstva. Bodimo iskreni, Evropska unija ni storila veliko, da bi ustavila širenje lažnih novic in histerije. Seveda se dogi, dogaja globalna kriza, tega nišče ne zanika, ampak v tej krizi mora Evropa ostati mirna in, uh, in držati glavo na svojem mestu. Uh, torej, ne smemo uh, ignorirati širjenja strahu. Usklajeni pritisk oziroma pristop Evropske unije mora vključevati tudi preverjanje dejstev in širjenje verodostojnih informacij med državljani. Nikoli ne smemo pozabiti, da je njihovo zaupanje naša največja dobrina in da so napačne informacije včasih še bolj kužne kot koronavirus. Hvala. Predsednik gospa predsednica, komisarka, kolegice in kolegi. V tem času krize izražamo solidarnost s kitajskim ljudstvom, še zlasti pa z prebivalci Wuhana. Želujemo z vsemi žrtvami in tudi izražamo sogla, eh, sožalje z eh, družinami preminulih. Prav tako pa izražamo, kako zelo cenimo delo zdravstvenih delavcev na prvi bojni črti v zelo težkih okoliščinah na vkljub visokemu tveganju. In tukaj bi še zlasti pozdravil pogum in žrtvovanje doktorja Lina Venlianga in drugih. Pozdravljamo dejstvo, da države članice in uh, Evropska unija izkazujejo podporo Kitajski uh, še naprej moramo zagotavljati pomoč in sodelovanje, kjerkoli je to mogoče. Ta zdravstvena kriza še ni končana. Zato pa moramo poskrbeti, da bomo imeli usklajena prizadevanja znotraj Evropske unije, še zlasti pa med državami članicami. Tako da v tem pogledu podpiram vse, kar so povedali kolegi pred mano. Mednarodno sodelovanje je tako ali tako zelo velikega pomena. Zato bi izredno poudaril, da moramo tudi Tajvan vključiti v mednarodna prizadevanja, ki jih vodi uh, Svetovna zdravstvena organizacija. In če sklenem, obstaja velika zaskrbljenost in uh, hvaležen sem komisarki, da je to omenila. Namreč uh, obstaja veliko uh, poročil o ksenofobiji zoper Kitajce in zoper Azice v številnih državah, vključno z Evropsko unijo, ki se dogajajo v kontekstu te krize. To je povsem nespremljivo. Izkazujemo solidarnost, ne smemo dopuščati ksenofobije in rasizma. In v tem kontekstu moramo se vsekakor boriti tudi proti sejanju strahu in lažnim novicam. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Kopčinska iz EKR. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa komisarka. Če upoštevamo, kako nujna je ta tema in da potrebujemo celovito strategijo za boj s tem virusom, bi komisiji zastavila nekaj vprašanj. Ali lahko komisija pove več o jutrišnjem izrednem sestanku ministrov za zdravje? Ali lahko komisija pojasni, kako um, sodelujeta Evropski center za preprečevanje vladovanja bolezni s kitajskim eh, tovrstnim centrom v boju proti koronavirusu. Ali bo komisija lahko povedala, kdaj bo objavila peto oceno tveganja, ki ga je pripravil ECDC? Ali komisija prav tako lahko pojasni, kako eh, komisija usklajuje svoje dejanja s tretjimi državami. Še zlasti bi želela vedeti, ali je razmislila o izrednih ukrepih, če bi se ta virus razširil v Afriki, kar bi lahko eh, povzročilo veliko breme za zdravstvene sisteme v tem eh, predelu sveta. Um, odgovorni pravijo, da eh, cepiva morda ne bo na voljo vsaj še 11 mesecev ali komisija prav tako meni enako. Hvala lepa. Naslednji je gospod Urban Kres v imenu GUE. Hvala lepa, predsedujoča. Koronavirus je manj smrtonosen kot običajna gripa. Ampak družbeni alarm, ki se je sprožil, je bistveno večji. Stereotipi, slabo ravnanje z informacijami. Zaradi tega prihaja do diskriminacije zopr azijske prebivalce in zaradi tega prihaja tudi vse, do vse večje diskriminacije in ksenofobije. Zagotoviti je treba dostojne pogoje življenja in tudi univerzalen dostop do zdravja in zdravstvenih storitev. To je univerzalna pravica, zato mislim, da bi morali prekiniti z izvajanjem varčevalnih ukrepov tudi na področju zdravstva, kajti ti varčevalni ukrepi so posod po svetu, tudi v Evropi, eh, privedli do slabših zdravstvenih storitev. In v tovrstnih krizah bi morali dosledno spoštovati tudi človekove pravice. No, na vse zadnje pa zahtevamo, da se zagotovi ničelna toleranca do diskriminacije in napadov na azijske prebivalce. Nič ni bolj nevarno kot ksenofobija. Hvala, naslednji je gospod Štefanec v imenu Elasa. Hvala lepa, gospe. Gospodje, kot vemo, je že več kot tisoč žrtev koronavirusa in več kot 40 tisoč okuženih. Še vedno pa je Tajvan edina država s potrjenimi okužbami, ki je bila izključena iz srečanj Svetovne znanstvene organizacije. S tem se spodkopavajo tudi temeljne pravice ljudi v Tajvanu. To je zelo pomemben hub na Pacifiku in to je četrta država, ki je uspešno izolirala tudi vzorec koronavirusa in zato je nujno, da sodelujemo. Zato vas prosim, dragi kolegi, da podprete skupni cilj, zato da se bo tudi Tajvan vključil v delo Svetovne znanstvene organizacije. To bolezen bomo lahko premagali le skupaj z ljudmi, ki želijo pomagati. Hvala. Naslednji je gospod Hajšel v imenu socialistov in demokratov. Evropska unija mora preprečiti tudi propagando, ki se širi na spletu in v socialnih medijih v zvezi s to boleznijo. Pristojni organi morajo sprejeti ustrezne ukrepe. Veliko je bilo želo storjenega, ne smemo pa sedaj spati na lovorikah. Vemo, da je bilo le nekaj redkih primerov okužbe za koronavirusom v Evropi. Moramo širiti informacije in moramo poskrbeti tudi za osveščanje. Podariti moramo preventivo, kajti to je bolje kot zdravljenje. Težko je dobiti maske, ki jih na trgu sploh ni več in moramo povedati državljanom, kako se širi ta bolezen skori oči, nos in usta in informacijske kampanje morajo potekati tudi zunaj šol. Zato pozivam um, Evropsko komisijo, da te informacije posreduje neposredno državljanom. Hvala lepa, gospa Trilele Noir. Gospa komisarka, pojav koronavirus uh, seveda zadeva celoten svet, kajti virus se ne zaustavi na mejah. Kot ste rekli, komisarka Evropska unija je dobro odigrala svojo vlogo na področju sklajevanja in spremljanja držav članic, tudi ko gre za zagotavljanje medicinskega osebja. Poleg tega smo uspeli vrniti evropske državljane iz Kitajske. 10 milijonov evrov smo namenili raziskavam za iskanje cepiva in zdravil. V zadnjih dneh pa smo slišali kar nekaj kritičnih pripomp v zvezi z ravnanjem kitajske vlade, ampak zdaj ni pravi trenutek za to, da bi delili lekcije komorkoli ali da bi instrumentalizirali krizo na področju zdravstva za politične namene. Zdaj je trenutek za to, da izrazimo solidarnost tudi z kitajskimi zdravniki in s kitajskimi prebivalci. Čas je, da ponudimo roko vsem prizadetim državam in tudi Afriki. V afriških državah je namreč zdravstveni sistem precej krhek in tam bodo težko zajezili epidemijo. Hvala. Eh, Hvala lepa. Danes imamo pet kolegov na seznamu, imejte pozornost predsednika, ampak s tem zaključujem to, ta seznam. Sedaj pa ima besedo gospa De Sutter. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Nobena država ali organizacija ne more sama zaustaviti izbruha tega virusa. Zato mora Evropska unija tesno sodelovati z Svetovno znanstveno organizacijo, s Kitajsko in drugimi mednarodnimi partnerji, vključno s Tajvanom. Mednarodna skupnost se mora združiti zato, da bo preprečila ta izbruh. Človekove pravice pa ne smejo biti žrtev tega virusa. Številne skupine so eh, povedale, da se na kitajskem ljudem zanika dostop do hrane oziroma odreka dostop do hrane in zdravil. Druge po svetu pa eh, raste ehm, diskriminacija kitajcev in azijcev nasplošno. In vse omejitve z področja človekovih pravic morajo biti utemeljene in proporcionalne ter temeljiti na eh, dokazih. In tu računam, da bo Evropska unija se borila za to, da bojo pravice zaščitene. Hvala lepa. Naslednji je gospod Lize v imenu LS. Hvala lepa, gospa predsedujoča, tudi jaz bi izrazil svoje sožalje eh, svojcem smrtnih žrtev in tudi izrazi svojo solidarnost z um, obolelimi. Tudi jaz podpiram to, kar je rekla komisarka, um, da je treba sodelovati, ampak uh, ko pa pogledamo naslov naše razprave, torej zagotavljanje temeljnih pravic, pa je treba povedati, da je. Eh, omejitev svobode izražanja vodilo do krize. Poleg tega imamo še pro, dodaten problem, namreč, da, del, da je del svetovne skupnosti, se pravi Tajvan, izključen iz um, ukrepov koordina, koordiniranja in to iz ideoloških razlogov. Torej, ideologija ne sme biti nad zdravjem in mislim, da mora biti to jasno tudi na kitajskem. Hvala hvala lepa. Naslednja je Ellen Fritzon v imenu socialistov in demokratov. Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. To je zelo pomembna razprava. Koronavirus eh, spodbuja nemer na svetu. Število umrlih in obolelih v preteklih dneh močno naraslo. Zato je pomembno, da mi, komisija in države članice, Ves čas nudimo pravilne informacije našim državljanom o tej bolezni, o tem virusu in odločilne so raziskava. Karantena in izolacija ljudi, ki kažejo simptome, pa mora biti sorazmerna ne sme priti do kršenja temeljnih človekovih pravicov. Poleg tega pa moramo preprečiti rasistične napade, sovražnost do azijskih državljanov ali ljudem, ki so azijskega vida. Zato je treba zaustaviti v državi, v članicah, v Evropski uniji in po celem svetu se moramo boriti proti nadaljni širitvi. Eh, hvala, gospa Dali, da ste tudi pokazali, kako odgovorno ravna Evropska unija. Hvala lepa. Naslednja pa je gospa Vizeler Lima iz ELS. Če bi spoštovali svobodo izražanja v Wuhanu, bi imeli vsaj približno možnost, da bi lahko zaustavili koronavirus. Zdravnik Liu Luan je opozoril nam že decembra, ampak potem so ga prisilili, da je molčal in rekli so mu, da mora celo priznati, da je podajal lažne izjave. Ampak, če bi prisluhnili izjavam tega zdravnika, danes ne bi bili, kjer smo. Seveda mora prevladati zdrava pamet. Pomagati moramo tudi Tajvanu, ki ga je prav tako prizadel koronavirus, da bo lahko sodeloval v pogovorjih znotraj Svetovne zdravstvene organizacije. Zdravnik Jolan, ki je prvi pozoril na koronavirus, je prejšnji teden za koronavirusom tudi umrl številne posameznike so zaprli, ker so javno opozorili na ta virus. Vse je seveda na svetovni ravni močno odmevalo in imelo tudi posledice. V prihodnje se moramo to vrstnim situacijam izogniti. Sama pa bi se rada zahvalila vsem zdravnikom in medicinskemu osebju, ki neumorno delajo v boju proti tej bolezni. Modri karton uh, imate, ga sprejmete? Yes v francoščini bom zastavila vprašanje francoski kolegici zanima me če je prebrala delo alberta camusa z naslovom kuga da seveda gospa in ob koncu te knjige se najde stavek virus kuge nikoli ne umre zato je treba biti zelo pozoren. Kamus se je pri tem skliceval na dejstvo, da je svoboda nekaj, kar moramo v vsakem primeru ohraniti. Omenil je rjavo kugo in rekel je, da moramo vedno biti pozorni. Svoboščine so tiste, ki jih moramo vedno, vedno in vedno znova ohranjati. Hvala lepa in vesela sem da ste izpostavili kugo. Hvala, gospa Monserrat, beseda je vaša v imenu EL. Hvala lepa. Kitajska priznava, da ni odreagirala na najbolj primeren način, da so obstajale tudi pomanjkljivosti v njenem odzivu. Ne vemo, kaj se trenutno dogaja v Afriki s tem virusom. Zavedamo se, da nekateri zasebni, javni organi, podjetja in drugi, tudi World Congress v Barceloni, ne potekajo, ne delujejo zaradi koronavirusa. Evropa mora podati skupni odziv. Potrebujemo usklajen, dogovorjen pristop tudi skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo ukrepati moramo na tak način, da bodo vsi evropejci pomirjeni in varni. Samo na tak način se bomo lahko borili tudi proti lažnim novicam, dezinformacijam in stigmam, ki povzročajo zgolj alarmiranost. Kot evropska državljanka sem pogrešala predvsem informacije strani pristojnih javnih organov v zvezi s tem, kako se lahko zaščiti pred koronavirusom. Potrebujemo konkretne ukrepe, jasno kampanjo komuniciranja, kot prvo, kot drugo, ustrezno cepivo, kot tretje, potrebujemo tudi podatke v zvezi s potniki, ki vstopajo v Evropo. Ministre za zdravje in komisarko pa prosimo, da jutri ponudijo skupen enoten odziv. Gospod Tajani, v imenu LSE, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Stališče skupine ILS e je zelo jasno. Hvala, gospa predsedujoča. Kot sem rekel, je stališče skupine ILS e zelo jasno. Mi se zavzemamo za ukrepanje Evropske komisije, vendar od Evropske komisije zahtevamo, da od jutri naprej zagotavlja usklajen odziv strani vseh držav članic Evropske unije. Enotni z enakimi ukrepi, lahko ponudimo odziv na to nujno situacijo, ki je prizadela Kitajsko. Ne želimo, da bi prizadela tudi Evropo. Potrebujemo enotnost, potrebujemo pa tudi ukrepe. Mi smo pripravili tudi vprašalnik, s pomočjo katerega želimo izvedeti, ali so tisti, ki prihajajo v Evropo, preživeli čas tudi v najbolj okuženih območjih na Kitajskem. Izogniti se treba preveliki paniki, če želimo to doseči, moramo ukrepati hitro in jasno. In še sklepna misel, Kitajska ni storila vsega tistega, kar bi morala storiti. Ni bilo na voljo dovolj informacij, začeli so ukrepati prepozno. Kitajci so prve žrtve tega sistema, ki počne enako, kot je storila Sovjetska zveza v primeru Černobil. S tem pa povzroča največje škodo svojim državljanom. Kitajci so prvi, ki, prve žrtve kitajskega komunističnega režima. Hvala lepa. Sedaj bomo začeli s postopek. Imite pozornost. Predsednik najprej v imenu socialistov in demokratov, gospod Čehodaru. Hvala lepa. V trenutku, ko se mi pogovarjamo, je število bolelih preseglo določeno mejo. Nih, nobena država ne more sama biti bitke proti temu virusu. Prvi sem podprl tudi eh, mehanizem za hitro obveščanje in tako naprej. Imamo dobre mehanizme, vendar pa moramo biti pripravljeni ukrepati, ko pride do primera, kajti nimamo enakih standardov, kar se tiče zdravstvenih sistemov v naših državah. Upam, gospa komisarka, da boste jutri pripravili celovit in skupen um, pristop za ukrepanje in da boste imeli tudi enote za ukrepanje. Sam sem volontiral za ebolo, sem prostovoljni zdravnik in tudi sam lahko potem ukrepam, če pride do takšnih situacij. Hvala lepa. Gospod Dali, točno za eno minuto, ker nam zmanjkuje časa hvala lepa na Irskem. Imamo več kot dva tisoč mrtvih zaradi uh, hude zime, zaradi revščine in to pri, pri uh, število prebivalstva 4 milijone in pol. Ta virus pa je imel zaenkrat 100 oziroma 1000 žrtev, zato naj se znanost okvarja s tem. Klinični priskusi, sodel, tesno sodelovanje, to so ukrepe, ki, um, ki jih potrebujemo. Pozdravljam prizadevanja Kitajske, ki eh, počne kar se le da v teh težkih okoliščinah in države članice morajo tudi sodelovati in tudi izvajati svoje ukrepe. Na voljo jih imamo kar nekaj. Pozdravljam to, da je treba pomagati Kitajski, to je res pomembno in treba je pa tudi preprečiti napačne informacije. Hvala. Lepa gospa Šojdova. Hvala Gospa komisarka, za vaše poročilo. Strinjam se s predhodniki. Osveščanje in sodelovanje je ključnega pomena. Zato je zame tako nerazumljivo, da Kitajska, ki poziva k sodelovanju, zavrača pomoč Tajvana, ki je pomagal medicinsko pomoč in zdravljenje tajvanski zdravstveni sistem je med najrazvitejšimi in moramo zagotoviti, da bo Tajvan tudi zastopan v svetovni zdravstveni organizaciji. Zdravje mora imeti prednost pred politiko in zato se želim prepričati, gospa komisarka, da boste zares zagotovili oziroma preverili, ali Kitajska zavrača pomoč Tajvana na češkem preprosti ljudje pošiljajo finančno in drugo pomoč na Kitajsko. Hvala sedaj pa gospod Zahar Del v imenu EKR. Hvala. Res je bilo dobro slišali, da ste se pripravljeni soočiti s tem izbruhom v sodelovanju z državami članicami in da sodelujete s Kitajsko v boju proti temu virusu. Naj vas spomnim, da sta bili, da sta Evropska unija in Kitajska že leta 2003 strateška partnerja. Videli smo nekaj učinka tudi na eh, globalnem gospodarstvu, kajti ker je Kitajska veliki igralec, sedaj ta kriza vpliva tudi na svetovno gospodarstvo. In če želi tudi Evropska unija ostati um, veliki igralec, potem je treba sedaj tudi to sodelovanje okrepiti in se skupaj boriti proti temu virusu. Boriti pa se je treba tudi proti negativnemu odnosu do Kitajske in Azije, ki se širi. Hvala lepa. Zadnji pa, gospod Hvalas. Zaguje ena minuta. No, saj si ne drznem uh, govoriti dlje. Hvala lepa. Leta 2009 je izbruh v ZDA izbruhnila svinska kuga in se razširila v 100 držav in veliko jih je umrlo od tega. Le letos je v ZDA 19 milijonov ljudi zbolelo za gripo, na 10 tisoč jih je umrlo, veliko jih je šlo v bolnice. Meni se zdi še vedno zabavno. kako ljudje želijo spodkopati kitajsko državo. Vse skupaj je pravzaprav strašljivo. Če imajo na kitajskem težave s koronavirusom, se vam ne zdi, da potrebujejo našo pomoč in sodelovanje, ne potrebujejo panike in pa to, da jih porivamo sem in tja. Če bi se to zgodilo pri nas, potem v šestih mesecih uh, ne bi zgradili bolnice, kot so jo oni zgradili v nekaj dneh, ker bi imeli preveč papirologije, ker bi vsak želel še zaslužiti od tega. In nad odzivom Kitajske so vsi malce osumni, ampak za ljudje v Evropi, ki pa mečejo kamenje v Kitajce in da tukaj tudi um, spodkopavajo te človekove pravice, to je pa res bolno. Marsikaj se lahko naučimo od Kitajcev. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznam govorcev, zato prosim gospoda Li, da se odzove na prispevke v imenu komisije. Sorry, microphone. Microphone for the speaker, Mikrofon za govornico, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, hvala poslanke in poslanci za res zelo dragoceno razpravo. Zabeležila sem si vse vaše pripombe. Ampak kar se tiče Tajvana in svetovne znanstvene organizacije, tu iščemo praktične rešitve brez neke formalne vključitve. Kaj ti to je skladno z politiko ene kitajske. Kar se tiče kitajskih storitev oziroma kitajskih služb, smo z njimi v stiku in ne dvomimo v informacije, ki nam jih posredujejo. Naj vas opozorim tudi, da smo v stiku z afriškimi oblastmi in Evropska unija ima tudi sporazum o sodelovanju z Kitajskim centrom za nadzor bolezni. Za ugotavljamo, da smo pripravljeni in zato ne smemo zganjati panike, temveč moramo biti previdni. Pripričana sem, da imamo skupni cilj in da želimo zagotoviti ustrezen evropski odziv na izbruh koronavirusa. Tesno sodelujemo z, Evropsko, z državami Evropske unije in delamo na tem, da bomo uspešni, vendar pa je uspeh odvisen tudi od koordinacije eh, med državami članicami in pa tudi z aktivnim sodelovanjem držav članic, seveda tudi parlamenta. Odvisno pa je tudi od politične volje, ki ste izkazali danes tukaj. Predsedstvo je, kot smo rekli, organiziralo izreden eh, svet za zdravje, ki bo potekal jutri in to bo še ena priložnost, da okrepimo naše usklajevanje hkrati moramo biti v enaki meri pripravljeni in imeti ustrezne ukrepe za odziv. Na ta način lahko tudi preprečimo prenos znotraj Evropske unije in tudi v Evropsko unijo. Končni cilj je, da podpremo Kitajsko hkrati pa zaščitimo evropske državljane. In to je možno. Še naprej bomo nadzorovali situacijo in sprejemali ustrezne ukrepe. O tem pa bomo seveda obveščali Evropski parlament. Hvala lepa. Naslednje zasedanje se, oziroma zasedanje se nadaljuje od jutri ob devetih. Dnevni red je na spletnih straneh eh, parlamenta. Zaključujemo današnje zasedanje. Hvala.